da je prezident. Gospod predsednik. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro večer, kolegice in kolegi. Začenjamo oziroma nadaljujemo sejo. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospeđa na Q o političnih strankah na evropski ravni in pravilah njihovih glede strank. Najprej dam besedo gospi poročevalki κύριε πρόεδρε το κοινοβούλιο καλείται σήμερα να συζητήσει την Hvala lijepa, gospod predsedujoči. Parlament je danes poklican, da razpravlja na, na temo poročila, ki sem ga pripravila v imenu mojega odbora, ki zadeva uredbo o statutu političnih, evropskih političnih strank in tudi, kar zadeva njihovo financiranje strani Evropskega parlamenta. <clears throat> Sicer eh, obstaja že uredba, ki je veljala doslej in do danes evropske politične stranke niso imele možnosti se poslužiti statuta, ki bi bil eh, vreden Lizbonske pogodbe, tako kot določa eh, člen 10.4 Lizbonske pogodbe ki eh, pravi, da evropske stranke prispevajo k oblikovanju neke evropske zavesti in so izraz volje evropskih državljanov. Dejansko evropska politična stranka lahko deluje samo kot nevladna organizacija, ki jo recimo um, ureja naprimer belgijsko pravo. Torej, na podlagi eh, poročila generalnega sekretarja o financiranju strank in na podlagi predloga za uvedbo posebnega statuta za evropske politične stranke in na podlagi poročila iz leta 2003, ki ga je sprejel Evropski parlament o potrebi potem, da se spreme statut, tudi takrat Lizbonska pogodba ni bila še sprejeta in ne nazadnje na podlagi sklepa predsedstva iz eh, dne 13. januarja eh, odbor za ustavne zadeve je eh, pač sklenil ob upoštevanju torej tudi vseh eh, političnih strank, predsednikov in generalnih sekretarjev in na podlagi mnenja ekspertov z tega področja in po eh, organizaciji javne predstavitve, eh, ki ga je organizirala eh, realiziralo računsko sodišče, smo pripravili to poročilo, v katerem zahtevamo od komisije, da pripravi predlog za to, da bi sprejeli pravi statut za evropske politične stranke. Ta statut eh, bi moral vsebovati vrsto meril, tako kot pravimo, v, eh, kot je napisano v poročilu. In torej stranka mora biti zastopana vsaj v sedmih državah članicah in uh, dejansko uh, bi lahko tudi priznali regionalne stranke, če ukoliko regio, regije imajo zakonodajne pristojnosti. Imeli bomo tudi mirile za priznavanje evropskih političnih strank in za njihovo financiranje, se pravi, da morajo imeti vsaj enega poslanca v Evropskem parlamentu, zato da se lahko financirajo iz teh sredstev. Te stranke bodo tudi imele možnost, da omogočijo <clears throat> navadnim državljanom, da postanejo tako člani eh, te stranke in da imajo tudi nacionalne stranke, ki bi bile povezane z Evropsko politično stranko. To bi torej pokrivalo ne samo Evropske politične stranke, ampak tudi Evropske fundacije. To, kar je zapisano v poročilu eh, in to je eden od najpomembnejših vidikov, je dejstvo, da eh, je potrebno opredeliti nek politični, pravni in finančni statut za Evropske politične stranke stranka. In uh, sicer to mora biti tudi v skladu z evropskimi zakonodajami. Um, Evropsko sodišče je dolgo časa razpravljalo o, o zvezi s tem vprašanjem in je potem sprejelo uh, Eh, oziroma tudi ustrezni ustavni odbor je tudi sprejel to poročilo, soglasno prišlo je do zelo majhnih razhajanj in to se zrcali v nekaj predlogi sprememb, ki so bili vloženi. Gre torej za neko zelo močno zamisel, ki bo omogočila, da okrepimo evropsko demokracijo, kar pa zadeva financiranje. V poročilu je zapisano, da 10 odstotkov financiranja mora prihajati iz lastnih sredstev strank. in da donacije, ki so sicer že predvidene in sicer do zneska 12 tisoč evrov, predlagamo, da bi jih povišali na 25 tisoč evrov. Hvala lepa, zdaj pa dajmo besedo gospodu komisarju Ševčoviču. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za to možnost, da z vami govorimo o poročilu o evropskih političnih strankah in fundacijah in zahvalil bi se tudi gospe. Džanaku za pripravo tega samoinicijativnega poročila, kajti nam se zdi v komisiji, da je to poročilo zelo pomembno. Vemo, da igrajo evropske politične stranke zelo pomembno vlogo v evropski zgradbi. Še zlasti prispevajo k temu, da se politična vprašanja razpravljajo z evropske perspektive dovolj časa pred volitvami v Evropski parlament. S tem se izognemo položaju, da, ko, da bi um, te volitve vpliv, uh, bile pod vplivom zlasti nacionalnih vprašanj. Tako da se veselim tega poročila, všeč mi je ton tega poročila in veselim se razprave o, njenem, o njegovem vsebinu. 12. člen uredbe 2004-2003 pravi, da bo do 15. februarja 2011 poročila parlament pripravil poročilo o teh dejavnostih in financiranju. In to poročilo bo oprozorilo tudi, kje bi bilo treba uvesti spremembe financiranja. Seveda pozdravljamo to poročilo na lasno pobudo, ki ga pripravlja gospa Džanaku in tudi eh, spremljajočo resolucijo. Vendar pa je treba povdariti, da je treba izvajati ustavljanje trenutno uredbo in da bi bilo treba določbe, ki se navajajo na izvajanje te uredbe, še nekoliko bolj natančno opredeliti. Morda boste jutri z glasovanjem pozvali komisijo naj nadaljne prenovi uredbo 2004 skozi 2003 in tudi novo finančno uredbo. Če bi parlament sklenil, da, tren, da je treba trenutno zakonodajo uh, spremeniti ali da je potrebna nova zakonodaja, bo komisija resno preučila te sklepe in če se bo strinjala, bo potem tudi sprejela potrebne pobude. Komisija bo prav tako razmislila o tem, kako bi uredbo 2004-2003 lahko bolje izboljšali na dolgi rok, tako da bi podprli razvoj močnejših in dejansko transnacionalnih političnih strank in temeljev na evropski ravni, da bi tako razvili dejansko političen evropski prostor ko gre za pravni statut eh, za Evropske politične stranke, se zavedam, da parlament ni tokrat prvič pozval k vzpostavitvi tega statuta. To je omenjeno že v študiji, ki jo je naročil AFKO in mislim, da študija sama jasno kaže, da obstaja zelo velik splet zapletenih političnih in praktičnih vprašanj ki ovira vzpostavitev to vrstnega statuta. To pomeni, da je treba to zadeva zelo poglobljeno in podrobno analizirati. Enako je mogoče reči za nekatera druga vprašanja, ki so omenjena v poročilu. Poročila, ki bi eh, pomenila potrebno spremembo finančne uredbe, eh, so taka, da je treba dodatno razmisliti o finančnih rešitvah in o uredbi. Gos poročilo gospe. Um, Džanaku in resolucija vsekakor obravnavata teme, ki so v srcu demokratične narave Evropske unije. Zato se je treba tem zadevam temeljito posvetiti in veselim se današnje razprave in tudi v prihodnje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar Ševčovič. Zdaj pa govor, sledijo govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Kaseni, dve minuti. Hvala. Predsedujoči, gospod komisar, najprej naj se izredno zahvalim gospod Džanaku, ki je opravila zelo pametno in obsežno delo. Ko govorimo o političnih strankah, se moramo soočiti z dvema težavama. Prvič, v nobeni državi eh, stranke niso deležne velikega ugleda. Ko pride do evropskih volitev, eh, pa eh, dejansko ljudje menijo, da stranke bodo zasledovale interese nacionalne države, ne pa evropskega interesa. Torej, primankuje pozitivnega gledanja na stranke, bodi si kar zadeva državo, kar zadeva evropsko zgradbo. Moramo torej se nujno odzvati. Ne samo Lizbonska pogodba, ampak tudi mnoge, skoraj vse evropske ustave, funkcija političnih strank eh, velja kot za neko funkcijo, ki je v nacionalnem interesu in ki je bistvenega pomena za doseganje demokracije in splošne blaginje. Moramo poudariti, da tukaj govorimo o ustavi, ne o rednih eh, zakonskih aktih. To torej govorimo torej o samih temeljih dr evropskih držav in Evropske unije. Zato moramo opredeliti čim prej statut evropskih strank, ki ne smejo biti samo pravzaprav neke vrste usota nacionalnih držav, ampak potrebujemo stranke, ki naj razmišljajo in ki naj predlagajo nove pobude v evropski funkciji. Ta potreba je toliko večja, če res želimo priti do neke enotnega evropskega volilnega zakona, ki naj celo predvideva eno enotno volilno evropsko okrožje poleg nacionalnih okrožij. To bi povečalo eh, pripadnost eh, evropskih državljanov Evropi. Že je bilo povedano, zahvaljujem se tudi že vnaprej gospodu komisarju. Ta odbor je veliko delal na tem, organizirali smo javne predstavitve in tako dalje, ampak potrebujemo neko pobudo strani Evropske komisije, ki naj evropske stranke postavi znotraj evropskega prava z neko novo pravno obliko. Za, eh, torej, te stranke morajo, imeti, morajo biti, postati pravne osebe, nove to. Nove nova organizacijska oblika, ki naj jim omogoča, da zastopajo evropski javni interes. Hvala lepa, gospod Džanaku, hvala lepa za vaše obljube, gospod komisar. Hvala lepa, kolega Kasini. Sledi gospod Guerrero Salom, tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Džanaku. Najlepša hvala za to poročilo. Mislim, da bo to poročilo zelo koristno za komisijo, tako da bo lahko sprejela korake v smeri vzpostavitve boljšega sistema za priznavanje in zaščito evropskih strank. Evropska demokracija je resnično predstavniška demokracija. Zgradnja predstavniške demokracije je nekaj, kar ostaja trdno vse od sredine 19. stoletja. Takrat uh, je bila spostavljena oziroma uvedena splošna volilna pravica in s tem so ljudje dobili pravico, da pravzaprav odločajo o svojih usodah. Včasih seveda potrebujemo reforme in potrebujemo nove načine, na katere bi se lahko izražali. To delo opravlja tudi parlament potem, ko je naprimer sprejel pobudo o državljanski pobudi. Demokracijo moramo ščititi, za njo treba imeti prosto predstavništvo in zato je potrebna tudi pluralna konkurenca in Evropske politične stranke so tiste, ki omogočajo to konkurenco. V demokraciji stranke izražajo pluralizem so osnovne orodje za politično udeležbo, so ustvarjajo javno mnenje, ponujajo alternative, oblikujejo politike, eh, usklajujejo socialne interese in prispevajo k komuniciranju med eh, zahtevami ljudstva in med eh, razredi, ki vladajo teoretik političnih strank je rekel, da morajo politične stranke ne komunicirati ljudem, kaj so zahteve vladajočih, temveč da morajo vladajočim sporočati, kaj so želje in zahteve državljanov. To je delovalo na nacionalni ravni, zdaj pa moramo poskrbeti, da bo delovalo tudi na evropski. Zato skušamo spostaviti okvir in priložnosti, tako da bi lahko evropske politične stranke eh, um, tudi na evropski ravni izpolnjevale funkcije, ki jih izpolnjujejo na nacionalni. Zato je torej bistvenega pomena to, da damo strankam pravni status in to je tisto, kar predlaga to poročilo. Stranke, ki imajo teritorijalno prisotnost in ravnajo v skladu s demokratičnimi pravili, so tisto, o čemer danes govorimo te stranke morajo imeti podporo ljudstva. In ne nazadnje upamo, da bo komisija izvedla in uvedla orodja, ki bodo izpolnila trenutno nepopolno ureditev, ko gre za evropske politične stranke. Hvala lepa, gospod Korero Salom. Sedaj pa za dve minuti, gospod Ilčev. Najlepša hvala, gospod Če. Poročilo gospe Janakov sledi logiki nedavnih dogodkov. Njihov namen pa je bil, da bi povečali interes državljanov v Evropsko unijo. Če želimo urediti status evropskih političnih strank, pomeni to, da moramo ustvarjati družbo brez meja, družbo državljanov. To poročilo je pomembno, saj krepi uh, evropske politične stranke kot predstavniški instrument demokracije v Evropski uniji. Več kot sto predlogov sprememb je bilo predloženih na to poročilo in prišlo je do sedmih kompromisnih predlogov eh, sprememb. To kaže, kakšen interes uh, so izkazali poslanci za to poročilo. Zamisel, da bi evropski ribnični sistem postal prožnejši, privlačnejši in tudi ustreznejši za politični razvoj v Evropi. Na ta način bi lahko uredili finančni statut in status političnih strank zamisel ni v tem, da bi imeli enotno politično stranko, temveč da bi vzpostavili neke vrste skupni model in da bi s tem zagotovili, da bodo stranke in fundacije delovale bolj poenoteno. Poročilo s predlogi sprememb bodo morali spremeniti status quo, kajti trenutno polit evropske politične stranke predstavljajo le neke vrste podaljšek nacionalnih strank. V kontekstu teh želja moramo obravnavati tudi pogoje za neposredno individualno članstvo evropskih državljanov v evropskih političnih strankah. To poročilo obravnava več občutljivih zadev, naprimer pravilno razlikuje med merili za vzpostavitev in, uh, politične stranke in za financiranje stranke. Uh, to poročilo je treba podpreti, tako da bo potem komisija lahko začela z delom na novem oddelku v finančni uredbi, ki zadeva ustanavljanje Evropskih političnih strank. Gospod Hefner za dve minuti in pol. Ja, ja, Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje pravna ureditev za evropske politične stranke je pomembna za to, da bi imeli evropsko civilno družbo, da bi razvili evropsko politično razpravo in da bi tako prispevali k temu, da bomo evropske volitve dejansko vodili Evro, na evropski način z evropskimi argumenti, ne pa tako kot danes z nacionalnimi argumenti. Zato se resnično zahvaljujem gospe Đanaku za to poročilo. Zelo intenzivno smo sodelovali pri tem poročilu. Na začetku se nismo morali, mogli strinjati z vsem, ampak končni rezultat je tak, da ga lahko resnično podpremo. Rad bi omenil nekaj točk, ki so bile nam zelo pomembne v razpravi. Kot prvo, to, da menimo, da pol, mor, tiste politične stranke, ki želijo konkurirati, biti tudi same demokratične. In to še posebej velja pri volitvah organov, pri pripravljanju kandidatnih list. In to je sedaj povzeto v petem odstavku. To je velik napredek. Potem obstaja vrsta drugih točk, ki jih zdaj ne bom posebej obravnaval, ampak še najpomembnejšo stvar bom enkrat omenil. Namreč zahtevo, da že samo da mora imeti Evropska politična stranka vsaj enega poslanca v Evropskem parlamentu. V začetku je, bilo, je to veljalo tako za priznanje kot za financiranje. Sedaj je ta zahteva veljala samo za financiranje. Nam je bilo zelo pomembno, kajti treba je ločiti med priznavanjem in financiranjem politične stranke. Pri priznavanju gre za to, da imamo um, konkuriranje med političnimi strankami, tako da lahko pride do novih obrazov, do novih politik in tega ne smemo preveč omejevati. Ko pa gre za financiranje, seveda to financiranje moramo povezati na določen uspeh in s tem rezultatom se zdaj lahko strinjamo, čeprav bi si želeli, da bi bilo, bila ta točka še nekoliko bolj eh, natančno predeljena, zato bomo za njo predložili predlog spremembe. Hvala, lega, hvala lepa, gospod Hefner, zdaj pa gospod Henan za dve minuti. Gospod predsedujoči, demokracija ni le neka pravica, da uh, vsak tu in tu obkroži volilni listič, gre za povezavo med vlado in vladanimi, če potrebuješ, če hočeš imeti uh, delujočo vlado in demokracijo, potrebuješ demos. Če vzameš uh, demos iz družbe, potem imaš samo ostanke. In tukaj ne gre za patriotizem. Ne morete ustvariti ustanov Eh, na ta način. To smo poskušali že v Evropski uniji, postvarili smo Evropski parlament, politične stranke, volitve, ampak ne morete prisiliti ljudi, da bi se čutili evropejce na enak način, kot se nekdo čuti norvežana, japonca ali karkoli pa že je. Stranke morajo rasti organsko zaradi tega, ker se člani z njimi identificirajo in ker zasledujejo skupne interese. Tega ne moremo storiti z javnim financiranjem ali z birokratizmom. Seveda naša politična stranka je, sproti, je proti temu konceptu, proti transnacionalnim strankom, uh, smo proti enotnemu statutu, smo proti povečanju proračuna, nam se zdi to, da gre za nenavadno visoko dodeljevanje sredstev v, v trenutnem um, okolju in tudi se ne strinjam s kolegom Dafom, da te politične stranke lahko uh, porabijo denarja za nacionalne referendume. Ne morete eh, ustvariti evropejcev z javnimi sredstvi. Če tudi boste porabili vsa sredstva naših zakladnic, ne boste prepričali ljudi v neko eh, načelo in idejo, ki je inherentno napačna. Najlepša hvala, kolega Henan, za pa kolega Šolc za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Zgolj pozdravim lahko to, da Evropski parlament govori o demokratizaciji evropskih postopkov odločanja in če se tega vprašanja tudi praktično loteva. Eh, to seveda pomeni tudi eh, nadaljni razvoj evropskih političnih strank, ki ga obravnava gospa Džanako, kajti uh, do sedaj te niso bile uh, enakopravni partneri v uh, političnem postopku. Potrebujemo politične stranke tudi na evropski ravni, ki bodo zasidrane v družbi in ki bodo tudi na notranji ravni imele demokratične strukture in bodo igrale pomembno vlogo pri evropskih volitvah in pri vzpostavitvi evropske javnosti. Kar zadeva samo poročilo, tukaj bi si želel več drznosti strani poročevalke. Gre za poročilo na lastno pobudo in nedvomno obravnava eh, pomemben korak naprej v razvoju tudi strankarskega sistema na evropski ravni. To je korak, ki ga številni državljani pričakujejo in eh, pri katerem želijo tudi sodelovati. Eh, pomembno je tudi eh, sodelovanje med odločanjem na nacionalni in evropski ravni in tukaj morajo tudi imeti vlogo politične stranke. Ja, Evropski parlament eh, bo zdaj odločno pozval komisijo in svet, naj bosta dejavna v tej smeri in tukaj pričakujem tudi konstruktivno sodelovanje s svetom in komisijo. Hvala. Najlepša hvala, kolega Šolc. Sledi kolega Enju za eno minuto. Ta zakonodaja vam bo omogočila, da boste tratili denar za referendumske kampanje, zato da si boste kupili pravi rezultat. Eh, prvič za spremembo. Združeno kraljestvo bo v prihodnje organiziralo referendum vsakič, ko boste želeli našim volilcem vzeti pooblastila. Eh, lahko se, se kar začnete bati, da boste dobili celo vrsto napačnih odgovorov in eh, zato ste vzeli denar našim dokoplačevalcem, da bi jih ustrahovali v pravo smer. Eh, v spredju tukaj je Andrew Duff, ki je liberalni demokrat iz mojega volilnega okrožja. Podpora njegove stranki je posem upadla eh, in zato si seveda prizadeva eh, to nadomestiti na evropski ravni. Eh, nikdar se to ni tako izkazovalo v preziru do britanskih volilcev. Ta zakonodaja nam bo omogočila financiranje referendumske kampanje, ki jo številni ljudje v moji državi že dolgo čakajo. To nam daje možnost, da se povsem izuzamemo vašemu nadzoru. Kolega eh, Brons, dovolite vprašanje kolegice Sinclair. Kolegica Sinclair, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Ali se kolega Agnew strinja z menoj, da politična stranka, ki sprejme eh, financiranje kot enotna evropska stranka, ki bo morala v svojem programu in, eh, in dejavnostih spoštovati eh, evropska načela, ali ne bi bila to stranka, ki bi se odrekla pravzaprav svojim načelom? Ali se strinjate z menoj, gospod Agnew? Najlepša hvala. Ste mi zastavili vprašanje? Ja, no, iz tega bomo naredili kar lahko, ker bomo uporabili hudičo denar, da storimo božje delo. To bomo naredili in to veste. Ali sprejemate načelo eh, evropske zakonodaje? Seveda ne, zato smo pa tukaj. Najlepša hvala, kolega Enju. Eh, se upravičujem, ker sem vas zamenjal s kolegom Bronsom. Eh, kolega Bronca žal ni, zato zdaj sledijo drugi govorniki. Najprej kolega Traškovski za dve minuti. Um, Naj se najprej zahvalim poročevalki gospe Džanaku in komisiji za odlično sodelovanje in za odlično poročilo. Ali Eh, res ustvarjamo evropski demos, eh, kot je rekel kolega Henen. Eh, ne vem, sam ne bi šel tako daleč. Tisto, kar nared, poskušamo narediti v tem trenutku, je okrepili, kropiti evropski javni prostor in spodbuditi razpravo o evropskih vprašanjih. Eh, ključna ideja je, da bi približali evropske državljane temu, o čemer tukaj razpravljamo. In kaj je bolj enostavno kot to, da enostavno začnemo o evropskih vprašanjih razpravljati z njimi. Uh, In eh, ne vem, kakšni ste vi, ampak sam nisem birokrat, sem neposredno izvoljen član tega parlamenta. V tej razpravi gre pravzaprav za večjo prepoznavnost evropskih političnih strank, ki jim vsi pripadamo, ne glede na to, ali sedimo na levici, na desnici ali eh, sredini. Eh, poskušamo te stranke pripeljati iz sence, kajti trenutno pravzaprav nišče ne ve, kaj počnejo, kakšen je njihov status, ali ustvarjajo kakšno dodano vrednost in mi v Evropski ljudski stranki smo pripričani, da jo. To je torej možnost, da predstavimo svoje programe in da se bomo v prihodnje na evropskih volitvah eh, borili na podlagi evropskih vprašanj in da se ne bomo vedno znova zapletali v nacionalno retoriko. Mislim, da je to poročilo pozitivno zaradi treh točk. Prvič, vnaša določeno ravnovesje med operativno oblast in eh, parlamentarno demokracijo, eh, povezuje to, kar počnemo v parlamentu eh, z denarnimi sredstvi. Drugič, organizira konvergenco evropskih strank in evropskih fundacij, kar je hvale vredno. In pa tretjič, Ureja se financiranje evropskih strank, kar mislim, da je cilj nas, eh, nas vseh. Najlepša hvala. Hvala kolega Traškovski, sledi kolegica Flašikova Benjava za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Če si pogledamo zgodovino evropskega združevanja in sestava Evropske unije, vidimo, da Evropska unija ni samo skupina držav članic, ampak tudi politična arena, ki ima potencial za eh, nastanek prave evropske družbe. Nimamo samo enotnega trga, eh, usklajenih pravosodnih sistemov in tako dalje. Del realnosti so tudi evropske politične stranke, ki imajo vsaka svoj dnevni red in so del evropske družbe. Okrepitev evropskih političnih strank bo pomenila večjo demokracijo in stabilnost v naših družbah in zato pozdravljam predlog o spremembi financiranja evropskih strank in zahvaljujem se komisarju za njegovo pomoč pri tem. Trenutno je zelo pomembno, da za vse stranke uredimo skupen oziroma enoten pravni status. To pa je mogoče samo če uvedemo uh, usklajen pravni status na evropski ravni. Ravno tako moramo govoriti tudi o tem, ali pravica do financiranja uh, bi morala biti vezana na spoštovanje določenih pravil. Pravila je potrebno poenostaviti, potrebno je omogočiti finančni nadzor, ter večjo mero preglednosti. Preglednost in jasna pravila za financiranje eh, so dobrodošel korak tudi za evropske državljane. To bo pomenilo neko spremembo tudi v njihovem vsakodnevnem življenju. Statut za evropske stranke je dober korak naprej v interakciji z evropskimi državljani in v prizadevanju za evropski interes. Najlepša hvala. Zdaj pa kolega Daf. Najlepša hvala. Nacionalne politične stranke ne uspejo prenesti evropske integracije na demokratičen in učinkovit način. To je zelo resno. Tu obstaja določena vrzel, ki jo je potrebno zapolniti potrebno je povezati državljane z evropskimi oblastmi in s tistimi pooblastili, ki se izvajajo v parlamentu in svetu. Prišel je čas za eh, evropske politične stranke, ki ne bodo nadomestile nacionalnih strank, ampak ki jih bodo dopolnile. Te eh, eh, bodo med seboj tekmovale za podporo, za ideje in za kandidate. Razvoj evropskih političnih strank je eh, ključen element za uspeh nadnacionalnih list ki uh, so predlagane in o katerih bo naš parlament razpravljal naslednji mesec. Pozivam parlament, da to vrstne liste podpre. Poročilo Džanaku. Uh, eh, se zelo pogumno in uh, optimistično loteva prihodnosti naše demokracije. Najlepša hvala. Hvala, kolega Daf. Sedaj pa za, kolego, za eno minuto kolega Alfonzi. Hvala, predsedujoči. Nastanek eh, evropskih eh, političnih strank je velik korak naprej, kajti to so stranke, ki so sposobne izražati eh, evropsko čutenje. Torej, poročilo Džanaku gre v pravo smer za to, da se olajša tudi delovanje evropskih političnih strank. Na tak način bomo tudi nekoliko olajšali pridobivanje lastnih sredstev in uveljavljanje njihovih dejavnosti. Mi smo naklonjeni temu, da tudi fundacije spadajo v ta posebnost posebni status. Dejansko na tak način gremo v smer okrepljene evropske demokracije. Ne smemo torej iti v nasprotno smer, v smer, smer omejevanja pristojnosti evropskih političnih strank. Potrebovali bomo sicer ustrezna merila za to, da priznamo ukoreninjenje določene evropske stranke na nacionalnem območju in predvsem moramo upoštevati tudi, da določene regije morajo pri tem imeti tudi zakonodajne pristojnosti pristojnosti. Eh, sicer eh, potrebno je eh, dejansko razbrati 25 odstotkov recimo v okviru skupščine skupščine na Korziki, parlamentarne skupščine na Korziki, ampak torej ta pravila v Franciji so uh, zelo omejevalna in bi želeli pritegniti vašo pozornost na to dejstvo. Hvala. Hvala. Uh, zelo pozni ste bili kolega s svojim eh, eh, modrim uh, kartonom, kasneje boste v vsakem primeru dobili besedo, zdaj pa kolega Kurski za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropske politične stranke so s sobodnim regulacijom unemožljivajočim In eh, torej te stranke bi morali na podvržene eh, ustrezni ureditvi. Nadnacionalne strukture bi morali raz, imeti možnost, da vplivajo na politiko nadnacionalnih eh, strank, ampak bojimo se mora bitnega vplivanja v notranje strukture. Kot polski politik ne bi mogel sprejeti situacije, kjer bi Evropska politična stranka lahko upravljala referendumsko kampanjo v moji državi. Tukaj mislim naprimer na referendum za prihodnost pristop Poljske v evroobmočje. Podobne bojazni bi se lahko pojavljale v drugih državah. Soglašam za zamislijo, da se povečajo finančna sredstva za politične stranke, toliko bolj, ker v moji državi vlada krči sredstva za nacionalne stranke in onemogoča opoziciji, da seže do <clears throat> civilne družbe. Evropska unija je vsekakor Evropa držav in narodov, torej moramo razširiti evropske stranke hvala kolega kurski eh, v zvezi s poslovnikom kolega van der stop najlepša hvala gospod eh, predsedujoči rekli ste da sem bil prepozen s svojim modrim kartonom nisem bil prepozen že ko je gospod davko govoril sem nakazal da želim besedo ne vem natančno kakšen je postopek ali lahko modri karton eh, dvignem zdaj ali bomo nadaljevali z razpravo. Želel sem zastaviti vprašanje kolegi Dafu, ker je omenjal nadnacionalne liste in želel sem mu zastaviti vprašanje v zvezi s tem. Torej, zaradi mene, zaradi mene lahko zastavite vprašanje kolega Fanderstop. Najlepša hvala, predsedujoči. No, moj problem z, trans, z nadnacionalnimi listami, ki jih je omenjal. Eh, kolega Dafin, ki so tudi v poročilu, ki ga bomo k malu eh, obravnavali. Torej, nimam težav s tem, da bodo to vrstne liste vzpostavljene, seveda temu nasprotujem, ampak eh, problem je v tem, da samo stranke lahko pri tem sodelujemo in govorimo o evropskih strankah, ki so prisotne v staj sedmih državah. Moja stranka obravnava nizozemska vprašanja in zato pravzaprav nimamo kaj iskati v drugih državah. In na ta način bo izključenih cela vrsta strank z nadnacionalnih eh, list, ki eh, te stranke nikdar ne bodo dosegle 25 sedežev. Ali lahko to kakorkoli rešite? Res se čutimo izključene zaradi tega. Kolega Van Rstop, za eh, mestno vprašanje dobite pol minute in to ni samostojno stališče. Naslednjič v takem primeru ne boste dobili besede. Gospoda, gospod Daf, eh, predlog, ki ga podpiram, je, da bi nadnacionalne liste bile sestavljene iz kandidatov iz tretjine držav članic. Tu jih ni toliko. In če gospod Van den Stop ne more pritegniti eh, kolegov eh, podobnega političnega prepričanja iz šestih drugih držav, potem priporočam, da preuči verodostojnost in kredibilnost svojih političnih mnen. Najlepša hvala, kolega Duff kolega Söndergaard za minuto in pol. Eh, tak formand, eh, lad mig starte med at... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj povem, da sem velik pripadnik političnih strank na nacionalni ravni, na evropski ravni in tudi na mednarodni ravni. Vendar politična stranka je nekaj drugega in bistveno več kot nek uh, strankarski aparat. Uh, Eden od največjih izzivov za demokracijo danes je, da eh, politične stranke eh, vedno teže so odraz ljudi in eh, deloma to pomeni tudi, da stranke izgubljajo člane. V naši državi na Danskem smo zaradi tega strankam izplačali dodatne subvencije, vendar tudi to ni nobeno jamstvo za tesnejšo povezavo med uh, vodstvom strank in člani strank. Prav nasprotno pojavlja se uh, ravno nasprotno tveganje, da ta uh, strankarski aparat postane nekako samostojen. Uh, več kot, uh, torej, da tak aparat uh, postane neodvisen in ločen od svojih članov. Uh, Eh, sem torej skeptičen glede ideje, da naj bi obstajale evropske politične stranke, ki bi jih podpirali iz evropskih sredstev. Ne zato, ker bi nasprotoval strankam, ampak stranke morajo zrasti od spodaj, eh, podpirati jih morajo njihovi člani in tukaj enostavno ni dovolj podpore. Mislim, da to ni prava pot do demokracije in do vzpostavitve političnih strank. Najlepša hvala, kolega Salavrako, za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Želel bi čestitati poročevalki gospe Džanaku za zelo ravnotežen in ustrezen pristop. Razvoj evropskih političnih strank v evropski perspektivi je bistvenega pomena za angažiranje evropske javnosti eh, v okviru delovanja Evropske unije, zato da spodbudimo zanimanje evropskega naroda in jim omogočimo, da sodelujejo pri evropski politiki živimo v obdobju, v dobi, ko politika in politične stranke eh, niso, nimajo velikega ugleda, ker evropski državljani se počutijo nemočne z ozirom na politične razmire v lastnih državah. V teh okoliščinah poročilo Džanaku stremi za tem, da se izboljšajo razmire evropskih političnih strank v smeri združevanja Evrope v okviru potrebne reforme, ki bo ustvarila neko Evropo z eh, Um, evropskimi državljani, ki bodo torej enakopravni državljani in ki bodo imeli enake perspektive za razvoj v tej združeni Evropi. Hvala, kolegica Sinclair, za eno minuto. Hvala, predsedujoči. V tem eh, parlamentu sem že spregovorila danes v imenu mojega okrožja in eh, gospodarskih težav, ki jih doživljajo. In eh, dejansko tukaj vidimo, da nam, nameravamo posvetiti še več denarja politiki in politikom in torej kam gre ta denar. Torej vi želite vreči ta denar skozi okno, zato da bi šli še en korak dlje v smer te enotne zgradbe. Vi imate svoj parlament, imate svoje institucije, zdaj pa želite imeti še evropske politike politična stranka. Želite torej imeti neko nacijo, ki bi jo imenovali Evropsko unijo in eh, celo euroskeptiki v tem parlamentu želijo dejansko uh, se pokoriti temu v redu dobro, vi želite v bistvu kupiti svoje pristojnosti in svojo moč. V redu. Hvala, kolegica Sinclair. Za dve minuti, kolegica Nedelčeva. Hvala lepa, predsedujoči. V naših eh, demokraciji imamo parlamente, ki so glas eh, naroda in potem imamo politične stranke, ki so dejansko misleče eh, glave in ki spodbojo razpravo. Parlament je torej gonilo za demokracijo, stranke pa ponujajo gorivo. Torej, mi moramo delovati v interesu državljanov Evropske unije, ampak večkrat obžalujemo nizko vdeležbo na, na evropskih eh, volitvah in na referendumih. Torej, zato moramo zagotoviti več prostora a, eh, tem evropskim političnim strankam. Že smo veliko postorili za Lizbonsko pogodbo in za državljansko po, eh, evropsko pobudo. Zdaj moramo dati evropskim političnim strankam ustrezna sredstva, to da bodimo pozorni. Ne mislim, da a, moramo ustvariti neke velike, hegemonske, nebrzane stranke. Tudi male strukture morajo imeti dostop do razprave, to, da se bomo borili proti neugledu evropskih političnih strank in torej to ne sme biti nekaj nujno zlo za demokracijo. Mislim, da okrepitev evropskega eh, javnega prostora prostora gre skozi neko jasno določitev preglednosti in ustreznih meril za financiranje. Korak mora biti inkluziven, tako da ne bomo privilegirali velikih strank na škodo majhnih in obratno. Druga točka, ki se je želim lotiti in ki zadeva kontinuiteto, ki jo bomo zagotovili med Evropsko nacionalno in regionalno ravno. Evropski sta, status mora omogočiti tudi skladno z nacionalnimi zakonodajami, tako da vse ravni bodo povezane ena z drugo. Moramo tudi eh, si ogledati to, kar je zapisano v eh, odstavku 23 v poročilu, kajti moramo razmisliti eh, o eh, vezeh, ki jih Evropske stranke lahko imajo z preostalim svetom. Eh, naše vrednosti bi morali doliti z našimi partnerji eh, v preostalih delih sveta, kajti v globaliziranem svetu moramo dejansko iskati skupaj ustrezne politične rešitve za naše skupne probleme. Hvala. Najlepša hvala, kolegica. Sedaj pa za eno minuto kolega Balčitis. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, evropske politične stranke so a, tudi predvidene v Lizbonski pogodbi, ki predvideva tudi spostavitev neke učinkovite evropske političnega območja. Moramo torej a, povečati zanimanje a, e, za a, delovanje Evropske unije, jih vključiti torej v postopke odločanja na evropski ravni, zaradi tega pa moramo doseči tudi preglednost in zagotoviti ustrezno financiranje teh strank. Te strank stranke morajo imeti enakopravne, enake, eh, prav, enako prav, enak pravni in fiskalni status in zato moramo tudi doseči ustrezno razumevanje delovanja teh strank. Pomembno je tudi, da um, Te, da te stranke temeljijo na ustreznih merilih, zato da bodo volitve v ta telesa temeljile na enakopravnih pravilih. Hvala, kolega Balčiti. Zdaj pa za eno, eno minuto kolegica Tanj. Spoštovani gospod predsedujoči, malo državljanov ve, da obstajajo evropske stranke in fundacije. Te krovne organizacije eh, so pravzaprav eh, bile zgolj eh, neke eh, vrhovne organizacije ustanovljene po belgijskim pravu. Eh, Po Lizbonski pogodbi naj bi te stranke zdaj prispevale k ustvarjanju evropske demokracije in k ustvarjanju političnega prostora na evropski ravni. V poročilu, o katerem bomo jutri glasovali, pozivamo komisijo naj reformira podlago za te stranke. E, te naj bi zdaj dobile e, poseben pravni status. Liberalci smo se zauzemali, da se razlikuje med priznavanjem evropskih strank in uh, med pravicami do financiranja. Pomembno je tudi, da so. Uh, Te stranke tudi po svojem notranjem delovanju demokratične, kar nikakor ni samoumevno. Uh, Hvala, kolegica Tajn. Sedaj pa kolega Van Orden za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Eh, mnenja se premikajo v določeno smer v mnogih eh, izmed naših držav, ampak Evropski parlament je videti, kot da plava v nasprotno smer. Strani naših državljanov ni nikakršnih zahtev po transnacionalnih strankah ta parlament pa želi zdaj potrošiti še več javnega denarja ravno v eh, ta namen. Torej, eh, jaz eh, tukaj govorim kot tudi predsednik fundacije New Direction, za, to je fundacija za evropsko reformo. Po mojem mnenju je nemogoče, da bi vključevali in da bi piševali za 30 odstotkov stroške za evropske fundacije. Dejansko 6,5 milijonov je bilo, 6,3 je bilo porabljeno uporabljenih doslej, do leta 2012 pa naj bi se ta številka podvojila. Torej, zakaj bi fundacije sprejeli tako financiranje? Odgovor je zelo enostaven. Dejansko vse denar, ki, ki se ga ne moramo mi poslužiti, se potem razdeli med eh, fundacije ostalih političnih skupin. Mi bomo torej financirali pravzaprav dejavnosti naših eh, političnih nasprotnikov. Gospod predsedujoči, moramo najti način za to, da bomo denar namenili dejansko našim državljanom. Hvala, gospod Van Orden, zdaj pa gospod Šunti za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da Evropska unija, ki doživlja gospodarsko krizo, doživlja tudi politično krizo. Eh, politike, ki se uveljavljajo in ki jezijo državljane, postopki odločanja, vse to jih eh, oddaljuje od udeležbe na volitvah, kot smo videli na zadnjih evropskih volitvah. Torej, evropske politične stranke, ki imajo posebne značilnosti, bi lahko prispevale k uh, večjemu, večji udeležbi državljanov in bi jim omogočilo, da v večji meri sodelujo pri odločitvah. Torej, njihovo priznavanje in financiranje bi moralo omogočiti, da razvija, razvijajo neke alternativne predloge. To je sam smisel demokracije. Zato, da a, vse to ne bo pod vplivom določenih političnih in finančnih pritiskov iz različnih eh, smeri. Zato jim moramo omogočiti, da delujo na najbolj neodvisen način, kar pa zadeva delovanje strank, mislim, mislim, da to se mora uresničevati na podlagi lastnih razmišljah in ne sme biti usiljeno od zuna. Hvala, gospod Paška, za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo o delovanju in o financiranju evropskih političnih strank. Eh, se osredotoča tudi na pravila, ki morajo veljati za te politične subjekte, ki imajo evropsko razsežnost in evropsko delovanje. Poročevalka je sklenila, da oblikuje različne predloge za to, da izboljša sedanje pravne razmere oziroma pravni okvir. Vendar potekajo pomembne in velike spremembe, naprimer eh, odstotek, eh, kar zadeva lasne sredstva v višini desetih odstotkov. Glede na to, da leta 2012 Evropske politične stranke in fundacije bi morali prijeti več kot 30 milijonov evrov, bo potrebno zagotoviti maksimalno preglednost pri uporabi finančnih sredstev v interesu dodatnega izboljšanja delovanja na evropski ravni. Te spremembe je treba podpreti. Hvala hvala gospodu pacu za njegovo stališče gospod Paška. Sedaj pa gospod van der Stop za eno minuto. Hvala lepa predsedujoči. Stranka za svobodo je tu v parlamentu, v Evropskem parlamentu, zato, da brani evropske državljane. Kaj ti pravično smo, da Evropska unija taka, kot je oblikovana, ni v službi nizozemskih interesov, ampak želimo omejiti vso gospodarsko sodelovanje. Politična eh, unija je za nas nepojemljiva. Eh, pristojnosti morajo ostati v državah članicah, ki lahko najbolje odločijo, kaj je pametno za svoje državljane. Evropske politične stranke nimajo nikakršne dodane vrednosti. Lizbonska pogodba pravi, da evropske politične stranke prispevajo k oblikovanju neke evropske zavesti in k izražanju volje evropskih državljanov. Ampak to je smešno evropski državljani niso interesirani za to, nimajo nikakršnega zanimanja. Od leta 2004 do 2010 uh, eh, so od te stranke prejele 67 milijonov evrov in to je bil denar davkoplačevalcev. Evropska stra, eh, politična stranka se mora sama financirati brez subvencij. Te stranke pa so neke vrste klubi, ki jih nihče ne pozna in nihče nič ne pričakuje od njih. Hvala. Zdaj pa gospod Tusa za eno minuto. Kentrico zitima po vazi ekfesi jati hematodotisi ton Evropa. Vpraš, glavno vprašanje, ki se postavlja skozi to poročilo, je vzpostavitev neke enotne pravne ureditve za evropske politične stranke in fundacije v skladu z evropskim pravom. Gre torej za to, da opredelimo enoten model za evropske politične stranke, ampak gre tudi za to, da eh, dejansko opredelimo njihov status in njihov program. Kar zadeva finančni status, eh, s tem tvegamo, da odpremo Pandorino skrinjico in odločitve se bodo sprejemali eh, dejansko eh, nad, iznad, iznad stranka, ti stran, na stranke bodo vplivali evropske politične stranke, ki bodo jih silile k temu, da naj sprejmejo politiko Evropske unije in na tak način dejansko vse to, kar bo postavljalo pod vprašanje, vprašaj evropsko politiko in oziroma ob, ob prevlado kapitala bo dejansko eh, izluščeno, izrinjeno. Dejansko tukaj. Eh, dejansko eh, gre za to, da se postavljamo po robu tudi uh, eh, gibanj, delovskim gibanjem. Zato sem, sem glasoval proti. Zdaj pa prehajamo na pristop Catch the Eye. Gospod Basesko, izvolite najprej financiarea transparentă a partidelor politice europene. Hvala lepa. Pregledno financiranje evropskih političnih strank je temeljnega pomena za to, da podpremo demokratične vrednote. Dejansko, če želimo imeti evropski prostor, v katerem evropske politične stranke naj bodo aktivne in državljani naj bodo v središču njihovih skrbi. Sprejetje nekega evropskega pravnega okvira za politične stranke je korak naprej za to, da izboljšamo izboljšamo pravila, ki urejajo delovanje teh strank. Eh, obstaja eh, zakon iz leta 2006, ki je bil spremenjen leta 2010. Dejansko v javnem prostoru obstajajo razprave, ki zadevajo financiranje kandidatov za parlament in tudi za druge ravni, kar bi morda lahko podprli tudi iz, iz, proračuna, iz državnega proračuna. Plafon uh, znaša. Uh, 11600 evrov za vsakega kandidata. Kar zadeva pa na tak način bi tudi volilno korupcijo popolnoma a, odpravili in torej dejansko to je tudi v interesu Evropskega parlamenta, ki želi imeti podkovane e, kandidate. Abslusi. Hvala lepa, gospa Bosesko, sedaj pa kot zadnja, gospa Doc. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava danes je simptomatična za vse, kar je narobe pri več evropske agende. Pravzaprav me resnično preseneča, ko sem poslušala, ko kažem, kako oddaljena je ta razprava od interesov posameznih državljanov. Gospod Daf prav priznava, da obstaja določena vrzel med evropskimi silami in posameznimi državljani in da je to vrzel treba zapolniti. To je res. Ampak te vrzeli ne bomo zapolnili s tem, ko bomo razvijali evropske stranke. In kot je še nekdo drug rekel, če bi tem strankam dali vire, ki bodo um, ustrezali njihovim ambicijam. Rekla bi gospodu Dafo, naj gre svoje volilno okrožje in proda ta mnenja lokalnim skupnostim, ki so jih prizadela krčanja finančnih sredstev zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je vzpostavila njegova koalicijska vlada. To vrzel bomo zapomnili, če bodo ljudje imeli več besede glede Lizbone, glede več federalizma, glede zmanjševanja birokracije, ki se proizvaja v teh ustanovah. Hvala. Hvala lepa, gospod Dodd kot zaključek te razprave pa bomo dali besedo gospodu komisarju Ševčoviču. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Eh, svoje sklepne besede bom začel tako, da se še enkrat zahvalim gospod Ženako za njeno poročilo, kajti tudi mislim, da je to, ta razprava jasno pokazala, da obstaja določena zaskrbljenost za zadeve, ki jih obravnavni naporočilo, da so te zadeve v sredini, v središču eh, demokratske narave Evropske unije. Izmenjava teh mnen je jasno, po mojem mnenju, pokazala, kako občutljiva so to vprašanja. Zato bi rekel naslednje. Če bo jutri parlament uh, sprejel to predlagano zakonodajno resolucijo, bo komisija spoštovala svoje obveznosti iz okvirnega dogovora in bo to se na to resolucijo odzvala v treh mesecih. Ampak se lahko videli iz razprave, bo ta, to delo zelo občutljivo, tako političnem in drugem smislu, kajte obstaja veliko vprašanj, ki so pravno in politično zelo občutljiva. Moja, naša prva analiza, ko gre za statut za Evropske politične stranke, kaže, da bi morali zelo temeljito pročiti pravno podlago, morebitno pravno obliko in uh, v uh, trenutni fazi se nam zdi, da bi verjetno potrebovali ločen pravni akt o, tem temu, o tej temi, kaj ti, če bi samo prenovili uredbo 2004 skozi 2003, to ne bi bilo dovolj. Uh, kajti ta uredba se je osredotočala na vprašanje financiranja, ne pa na vprašanje statuta političnih strank. Torej, to bi bil en od vidikov, ki bi se mu morali zelo pozorno posvetiti. Potem drugo vprašanje, ki ga je omenilo več govornikov in ki zadeva spremembo finančne uredbe, tudi tukaj bi morali zelo pozorno preučiti potrebe, obseg in časovnico. In seveda smo si zelo uh, pozorno zabeležili, da to poročilo poziva k večji prožnosti. Kot veste, smo že izvedli nekaj korakov leta 2007 um, in vsekakor bomo preučili te predloge, to bomo storili zelo temeljito. Jasno pa mora biti, da se bo lahko izkazalo za zelo težavno, da bi se strinjali glede sprememb in jih ukeporirali že v trenutno finančno uredbo in izvedene prepise. Sveda je parlament tukaj zakonodajalec in to vprašanje lahko že obravnava v trenutnem medinstitucionalnem procesu, če to želi. Tako da hvala lepa, gospod predsedojoči in seveda se veselimo nadaljne razprave o tej temi, ko bo resolucija uh, sprejeta in ko bo pripravljen odziv komisije komisije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar Ševčovič. Eh, kot zaključek te razprave pa dajmo besedo poročevalki gospe Žanaku. Hvala lepa, predsedujoči. Naj se. Iskreno zahvaljen komisarju za vse, kar je ravno kar povedal in tudi za sprejete obveznosti. Naj se tudi zahvalim vsem kolegom in kolegicam, ki so izrazili eh, svojo podporo poročilu. Naj povem, da kar zadeva postopek financiranja stranke ne zahtevajo več sredstev in tudi predlog spremembe k uredbi iz leta 2007 je omogočil zagotovitev večje, zagotovitev večje preglednosti. E, zdi se mi legitimno, da stranke si želijo, da opredelimo za nje nek evropski status in da ta status, ta pravna oblika ne bo skladna z evropskim pravnim redom. In to bi moralo tudi zadovoljiti evropske državljane. Ob koncu, gospod predsedujoči, vzpostavitev nekega okolja, ki naj bo varen in eh, transparenten za delovanje in financiranje evropskih političnih strank, je eh, globoko demokratičen korak. Moramo imeti aktivne stranke, ki naj postavljajo državljane v središče unije, kar jim bo omogočilo, da sodelujejo v večji meri k demokratičnemu življenju naših eh, držav. In in da bomo ustvarili več Evrope. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili za zelo, zelo plodno razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. kot in poročilu. Zdaj pa prehajamo na skupno razpravo.